izhajali iz izračuna o primankljaju. Nekateri so rekli, da se moramo bolj odločno lotiti vseh teh vprašanj, da morajo tudi države članice zagotoviti svoj zelo pomemben prispevek k reševanju tega izziva. To je pot, po kateri bo Evropska unija morala hoditi. Biti moramo zelo ambiciozni, ko gre za okoljsko trajnost, naprimer istočasno pa moramo ponuditi roko tudi tistim, ki jih tegnajo ti ukrepi pustiti zadaj. Zelo pomembno je, da storimo korak naprej tudi v smeri proti državljanom. Hvala lepa. Naslednji je kolega Kanjas za minuto. Komisar... Gospa predsedujoča, komisarja. Moj prijatelj, ekonomist, je med eh, krizo rekel, da je treba s vedeti, da ko se sprejemajo makroekonomski ukrepi, so zadaj tudi ljudje. Imamo seveda cilj, ki se imenuje trajnost, ampak pomembno je vedeti tudi to, kakšna je pot do trajnosti. Pot do trajnosti je povezana s prehodom. Pri tem je treba vedeti, da bodo za vse te spremembe, ki jih vnašamo, plačevali najrevnejši, najšipkejši. Potrebujemo seveda trajnost, vendar mora biti le ta pravična. Nekateri v okviru trajnosti predstavljajo zamisli in ukrepe, pozabljajo pa, da se za vsem tem skrivajo posamezniki, ljudje. Potrebujemo sredstva, potrebujemo cilje, spoštovati je treba tudi vrednote. Evropski socialni stebr, socialno politiko. Ne smemo izpostavljati zgolj sredstev, skladov, temveč tudi konkretne cilje, da bomo državljanom zagotovili to, da jih ne bodo ne prehodi, ne spremembe, ne krize prizadeli, še posebej ne najbolj ranljivi. Hvala. Hvala lepa. Kolega Urta Sun je naslednji za minuto. Eh, Hvala lepa, gospa podpredsednica. Dobro je, da imamo naložbeni načrt, da imamo ta sklad za prehod, zdaj imamo novi zeleni dogovor, kar zadeva sklad za pravičen prehod. Kot so rekle kolegice in kot so rekli tudi kolegi, poskrbeti moramo za pravičen prehod. Tu se pojavlja tudi pogojevanje, da bodo opustili fosilna goriva in začeli uporabljati bolj trajnostna goriva. Seveda nikogar ne smemo postiti zadaj, vsi moramo prispevati k trajnosti. Kar pa zadeva naložbeni načrt, na no, občutek imam, da je morda malce premalo ambiciozen, vsaj ko gre za pridobivanje sredstev. Tu naj bi šlo za neke vrste Junkerjev načrt 3.0, kateremu bi prispevali tudi države članice. Potrebujemo nove vire sredstev, zato da oblikujemo izjemno ambiciozen načrt. Tisto, kar imamo trenutno na mizi, nam verjetno ne bo pomagalo pri doseganju vsaj 500 milijonov evrov. Dodatna sredstva potrebujemo, zato da bomo lahko s tem skladom dejansko kaj spremenili. Hvala lepa, kolega Borke, naslednji za minuto. 500 tisoč delavcev zadeva to vprašanje, ogromno podjetij, to so številke, ki jasno kažejo na to, da nas kmalo čaka zelo verjetno nova zaposlitvena kriza. Gre za neke vrste gospodarski evangelij, ki ga zdaj širite. Ampak zdi se mi, da boste s temi ukrepi zgolj še poslabšali trenutno stanje. Ne vem, kje ste iskali svoje informacije, ampak Evropa je kraj, kjer se je rodila industrijska revolucija. Zanima pa me, s katerimi sredstvi boste opremili ta sklad. Govorili ste o tisočih milijard, ki danes ne obstajajo. Vi menite, da boste rešili problem s tem, da boste 50-letnike, ki so brezposelni, poslali na neko usposabljanje. Potrebujemo sklad za trajnostni razvoj z zadostnimi sredstvi, ampak v Italiji pravimo, da s takšnimi ukrepi ne bomo prišli daleč, kajti luknje ne moremo zakrpati z takimi začasnimi ukrepi. Hvala lepa, gospa Zalevska, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, gospod komisar. Tudi vaši podporniki pravijo, da, ampak, da, ampak. Namreč ta načrt je zelo površinski. Ne zadošča to, da zgolj nekaj obljubite in da nekaj predlagate. Leta 2014 so se vse države članice strinjale s tem, da se za 40 odstotkov zmanjšajo emisije do leta 2050. Ampak občutek imam, da bomo zdaj vse to, kar smo vložili, vrgli v smeti. Ogromno številk kroži v tej razpravi, nekatere so zelo nelogične, ne vem, kje ste prišli do nekaterih zneskov. Pol milijarde, kje boste prišli do tega zneska s pomočjo novih davkov? Komisija je obljubila 100 milijard, vi govorite o 500 milijardah. Od kje jih boste dobili? Če govorite o novih naložbah, povejte, o katerih naložbah govorite. Če nameravate prejeti nekje 300 milijonov oziroma milijard iz zasebnega sektorja, morate tudi to jasno pokazati. Samo še 60 dni nam je ostalo za sprejetje proračuna. Hvala lepa, kolega Lize. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani podpredsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Zdi se mi izjemno, da si prizadevamo v Evropski uniji, da postanemo podnebno neutralni. Imamo tudi načrt, kako to doseči, s tem, da dosežemo hitrejšo gospodarsko rast in nova delovna mesta. Nekatere regije pa zato potrebujejo več sprememb in prilagajanj kot druge. Zato je prav, da sprememo sklad za pravični prehod. Ta sredstva morajo biti namenjena vsem regijam. Zato ni prav, da uporabljamo stare kriterije in da bogatejšim regijam ne namenimo sredstev, ker tam ni premoga. Države članice morajo pripraviti akcijske načrte, Evropska komisija pa jih morajo potrditi. Ravno tako moramo naprej razpravljati o Evropskem sistemu trgovanja z emisijami, tega treba razširiti in upam, da bomo kmalo dosegli dogovor. Za konec <clears throat> bi rad pohvalil kolego, ki sedi za mano, ki bo spregovoril za mano, kar ni prav. Sam je izumil ta sklad za pravični prehod. Najlepša hvala, Jerži Buzek, za tvoje prizadevanje in upam, da nam bo skupaj uspelo. Hvala lepa, kolega Nika je naslednji za minuto. Gospod podpredsednik Timmermans, rad bi se vam zahvalil za to, da ste namenili 500 milijard za pravičen prehod. Vesel sem tudi, da ste danes rekli, da bo Evropska investicijska banka podprla projekte, ki se omenjajo in s katerimi naj bi prispevali k razogličenju Evropske unije. Kar zadeva Romunijo, lahko povem, da bo Evropska investicijska banka morala nujno sodelovati. 80 milijard evrov naj bi prejeli v naslednjih sedmih letih. Od zdaj naprej naj bi porabili po nekaj milijard evrov letno. Brez podpore EIB-ja tega ne bomo zmogli. Evropska investicijska banka je dosedaj podpirala predvsem najbogatejše države v Evropski uniji. Zelo malo ali pa sploh ne, pa tiste države, ki najbolj potrebujejo pomoč. Zato vas prosim, gospod podpredsednik komisije, da ustrajate na tem, da se podprejo projekti za razogličenje Evrope in to čim hitreje. To je res ključnega pomena, še posebej v Romuniji, kjer je ogromno državljanov, ki jih zadevajo ti projekti. Hvala lepa, kolega Kanfan, za minuto. Prihajam iz Francije. Državljani so nosili rumene jopiče, zato da so nam povedali, da mora biti ta energetski prehod pravičen. Zato je zelo pomembno, da se ta prvi politični zakonodajni akt nanaša na sklad za pravičen prehod, takoj potem, ko ste predstavili zeleni dogovor. Ne smemo nobene regije, nobenega ozemlja pustiti za seboj. Kolegom na ekstremni desnici, ki eden za drugim upijajo, da je vse skupaj neuzdržno, da nas bo vse skupaj ogromno eh, stalo, vprašajte, prebivalce v Benetkah. Ali se vam zdi, da počnemo preveč ali premalo? Vprašajte avstralce, ali se vam zdi, da počnemo preveč ali premalo na globalni ravni. Saj vidimo, koliko nas stane, če počnemo premalo ali sploh nič. V Avstraliji se trenutno uničuje celotna celina. Tako da nikar ne gledajte v vzvratno gledalo, zrite v prihodnost. Evropska komisija, vi pa dajte na mizo dovolj denarja. Evropski parlament in prebivalci vas podpirajo. E, e, ja Bi sprejeli vprašanje v okviru modrega kartona? Da. Višnjevska. Gospa Višnjevska. Bardzo, pani pre... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod poslanec, vi predstavljate Francijo. Moram reči, da sem zgrožena nad vašimi predlogi. Že več mesecev vidimo proteste rumenih jopičev. Protestirajo na ulicah Francije zaradi podnebnih sprememb. Vaša energetska mešanica pa temelji na premogu. Zelo majhen delež energetske mešanice pri vas je utemeljen na premogu, ampak pri nas na Polskem je velik delež energetske mešanice utemeljen na premogu. Ali se vam res zdi, da je to, kar vi predlagate, pravičen prehod, če zanemarjate potrebe ljudi? No. Točno to. Zelo pomembno je, da imamo na voljo sklad za pravičen prehod. Sam to podpiram, mi to podpiramo, še posebej zaradi tega, ker v državah, kot je Poljska, nimamo enakega izhodišča. Vesel sem, da Poljska ni blokirala decembra cilja, ki smo si ga zadali na področju neutralnosti. Vaša vlada bi to lahko storila, pa tega ni storila, zato bomo seveda solidarni in pomagali tudi k pravičnemu prehodu na Poljskem in drugot po svetu, še posebej pa pri vas. Tako da nikar ne zavajajte, sam podpiram ta pravičen prehod ravno zaradi tega, ker nam omogoča, da ne bomo nikogar pustili ne ob strani, ne za nami, zlasti ne v državah v Evropi, ki to še najbolj potrebujejo. Hvala lepa. Kolega Andresen je naslednji za minuto. Poskrbeti moramo za rešitev za 50-letne rodarje v, na Polskem, za 20-letne okoljske aktiviste in tudi za druge. Pravite, da bomo dobili sklad za pravični prehod, drugače pa se ni nič spremenilo. Ostajate pri 25 odstotkih za podnebne ukrepe in pri investicijskem eh, načrtu se na skladu niste spremenili ničesar. Brez eh, zasebnih sredstev nam ne bo uspelo financirati zelenega dogovora. Koncerni kot so Siemens in ostali ne bodo poskrbeli za to, <clears throat> da bomo dobili čisto energijo in čisti zrak. Potrebujemo trajnostne investicije in tudi krepkejši evropski proračun. Google, Apple in Amazon morajo začeti s plačevanjem davkov in prispevati k evropskemu proračunu. Zato moramo tudi obdavčiti eh, prenos um, emisij drugam. Samo tako nam bo uspelo. Hvala lepa. Kolegica Kloč je naslednja. Vodničanci. Dla šeregu państwa. Gospa predsedujoča, gospod komisar, plin in premok za številne države ostajata edini sredstvi za doseganje podnebne neutralnosti. Naj vas spomnim, kaj se je zgodilo na konferenci v Parizu. Takrat smo se pogovarjali o tem, da bi uporabljali čistejše vire. Rekli smo tudi, da ne smemo ogroziti energetske varnosti v tistih državah, kjer še vedno obsežno uporabljajo premog. Tudi takratni predsednik komisije je rekel, da se bo poštevala specifika Polske na tem področju. To je tudi razlog, zakaj mi zahtevamo progresivnost, ko gre zastopanje po poti do energetske neutralnosti. mi bi lahko ta cilj dosegli leta 2070. Nekateri strokovnjaki pravijo, da bi že leta 2050 v Evropi utegnilo zmanjkati energetskih virov. Mislim, da bi morali še naprej morali imeti možnost uporabljati premog, ker nam zagotavlja energetsko varnost. Danes lahko seveda tudi premog uporabljamo na bolj sodoben način, v smislu, da nekatere elektrarne na polskem še posebej potrebujemo za zagotavljanje energije. Ne vem, ali lahko tudi nemške veterne elektrarne zagotovijo dovolj energije. Hvala lepa, kolegica Karvaljo. Gospa predsedujoča, gospodje komisarji. Evropska unija je zauzela zelo veliko potezno stališče glede podnebnih in okoljskih ukrepov istočasno pa moramo zagotoviti nekaj vidikov. Prvič, da bodo evropske politike usklajene s prioritetami zelenega dogovora. Drugič, da dobimo dovolj obsežne naložbe, ki bodo kos našim izzivom in da bomo dobili dodatna sredstva poleg že obstoječih. Ravno tako je treba zagotoviti čezmejna omrežja za energijo in čisto, čiste vire energije. Potrebujemo enostavni in prožni sistem za državne pomoči. Poštevati je treba tudi specifične lasnosti posameznih regij in pomagati tistim, kjer bo prehod teži. Nobenega gospodarskega sektora ne smemo pozabiti in se posebej osredotočiti na osebe. Državljani so tisti, ki morajo biti vedno v uspredju, ko oblikujemo nove strategije in politike. Hvala lepa, kolega Fernandez, za minuto. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej bi rad pozdravil podpredsednika komisije. Hvala lepa gospodu Timmermansu tudi zato, ker je omenil mojo regijo Asturijo. Ta regija v Španiji že kar nekaj desetletji trpi. Že od 80-ih let dalje se soočamo z prilagoditvami. Po naftni krizi v 70-ih letih smo se prvič soočili s krizo v 80-ih letih. Pomembno je, da najdemo strezen odgovor na podnebno krizo. V moji regiji se, tako kot drugot po Evropi, zavedamo tega, da je res nujno, da se borimo proti podnebnim spremembam. Ampak kot socialisti vemo tudi, da mora biti ta celoten proces umirjen, uravnotežen, koristiti mora vsem državljanom v Evropi. Komisija je podala predlog za začetek pogajanj, ki je zelo dobrodošel. Pomembno je, da se zdaj začenjamo pogovarjati o teh vprašanjih. Seveda kroži veliko vprašanj, ki jih bo treba razrešiti v zakonodajnem postopku. Bi pa prosil komisijo, da je pozorna in da opredeli cilje, dokdaj je treba opustiti premo. Hvala. Najlepše hvala. Gospod Moric eh, Korner ima besedo. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, rad bi se zahvalil komisiji za predlog za zeleni dogovor in za sklad za pravični prehod. Moramo se drzno in pogumno lotiti boja proti podnebnim spremembam z novimi idejami, s podjetništvom, z inovacijami in ne samo s predpovedmi in eh, s eh, tradicionalnimi načrti. Treba je razvijati naš načrt v to smer in zato potrebujemo zasebni kapital. Ne bo nam uspelo, če bomo oblikovali poslovni model, s katerim ne bomo uspeli sporožiti zasebnih sredstev. Zato moramo moramo tudi okrepiti Evropsko investicijsko banko in eh, Zato moramo spodbuditi tudi mojo državo članico. In še nekaj v zvezi s tem, kar je kolega Rajer dejal o Porurju. Sam prihajam iz um, um, dežele Vestfalen in um, mi se že desetletja ukvarjamo s tem, da bi opustili premogovništvo in ogromno subvencij je steklo v te ridnike, rudnike. Že pred časom bi morali poskrbeti za preobraz uh, te panoge in poskrbeti za nova delovna mesta. Hvala lepa, gospa eh, Petra Desuter, za eno minuto. Prosim, držite se dodeljenega časa zeleni vidijo, eh, da se mora Evropa čimprej odzvati na podnebne spremembe na pošten in pravičen način. Eh, pozivam se tudi na eh, sporočilo o socialni Evropi. Pri tem pa predvsem ne smemo pozabiti na financiranje in pomagati regijam, ki najbolj to potrebujejo, kajti so preveč odvisne od fosilnih goriv. Ne bi smeli tega sklada uporabljati za tiste regije, ki enostavno ne želijo ustrezno ukrepati, čeprav so to pa vsem sposobne. Eh, gospod eh, podpredsednik, ukvarjate se z težkim dogovorom z včasih nesodelujočimi državami, ampak brez skrbi imate polno podporo parlamenta. Pogojujte financiranje države članice, ki spremajo denar, potem morajo za to poskrbeti, da določene rezultate potrebujemo. Eh, novo energetiko in podnebne načrte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 Danes eh, govorimo o nekem splošnem, nejasnem načrtu Evropske komisije, o tem skladu, ki gotovo ni dovoljšen. Gre na, za pravičen prehod, ampak ta mehanizem oziroma sklad je pravičen samo v imenu. Uh, gospod eh, Timmermans, ko smo vas spraševali v odboru Envi o tem, kaj boste naredili za um, področja, ki so odvisna od premoga, um, ste rekli, da bodo te regije trpele. Ampak to enostavno ni sprejemljivo. Naprimer, v moji državi eh, je naše gospodarstvo utemeljeno na um, premogu in ali je trgovanje z emisijami v tem smislu sploh lahko pravično. Um, Gospod eh, komisar, koliko bo Poljsko vse to stalo? Ste to izračunali? Na Poljskem je 80 odstotkov eh, našega energetske mešanice iz premoga. Koliko denarja lahko potem pridobimo? Eh, Ursula von der Leyen je rekla, da politika podnebna, na podnebju ne sme nikogar zapustiti od zadej. Prosim, držite se te obljube. Hvala lepa, gospa uh, Izabel Benjumejo, ja, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoče. Pri zelenem dogovoru moramo upoštevati naslednje in to so politični dogovori glede varstva okolja in te politike ne smejo škodovati našemu gospodarstvu. Če bomo sprejeli politike, s katerim bomo opustili premogovništvo, moramo sprejeti istočasno politike, s katerimi bomo zagotovili konkurenčnost eh, držav članic in pa tudi delovna mesta za naše državljane. Zato je nujno poskrbeti za pomoč in nadomestila za regije, kjer bodo opustili premogovništvo in kar bo povzročilo selitev podjetij in pa izgubo delovnih mest. Španija je med temi državami in Španija bo sedaj prizadeta zaradi tega, ker je izpolnila svoje naloge. Razpravljati moramo o tem, kako in zakaj. Treba je pomagati regijam, da bodo ostale konkurenčne, zaradi tega, ker so opustile določene panoge. Moramo sprožiti razvoj gospodarstva, spodbujanje delovnih mest in pomagati državljanom, da bodo poiskali nova delovna mesta. Ne smemo pozabiti na socialni mir treba je pogledati, kakšna je produktivnost, kakšen je namen sredstvom, kakšni bodo rezultati. Potrebujemo konkretne načrte za izobraževanje, za spodbujanje delovnih mest in da bomo dobili regije, ki bodo energetsko konkurenčne. Pos... Najlepše hvala. Gospod Agnes Jangiri se za eno minuto. Najlepše hvala. Da bi napredovali in tudi na socialnem področju je nekaj, kar si želimo in nekaj, kar moramo narediti na osnovi tega načrta za socialno Evropo. Vse v tem načrtu ni ta hip jasno, namen pa je. Vemo, da se globalizacija, tehnologija in energetski prehod dogajajo, da to spreminja Eh, okolje, v katerem živimo, da potrebujemo nova sredstva, da dosežemo trajnost in da eh, jo dosežemo na pošten in pravičen način. Eh, mogoče tudi iz kmetijskih skladov. Vsi morajo dobiti v pravičen, pravično plačilo za svoje delo, tudi če delajo na platformah. In vesela sem, da komisija si želi boja proti podnebni revščini. Zelo težko je doseči ta prehod, to je res. Ministri države imajo najrazličnejše načrte in zato morajo dobiti sredstva predvsem za socialno Evropo. Za minuto naslednji govornik. Komisarz. Ja, de bosbranden in. Uh... Hvala lepa, uh, gospod komisar. Um, go, zdovi, ki gorijo v Avstraliji, kažejo, da je res treba hitro ukrepati proti podnebnim spremembam in Evropski zeleni dogovor se bo obnesel samo, če bo imel podporo tako državljanov kot podjetij. Sicer nima nobenega smisla, če ljudje eh, ne morejo plačevati lastnih položnic in stvari se spreminjajo iz dneva v dan, inovacij pa ni vsaj ne v dovoljšnem obsegu, da bi se borili proti podnebnim spremembam. Želim si dolgoročnega načrtovanja, eh, mogoče tudi skozi evropski sistem obdavčevanja. Namesto, da bi eh, davkoplačevalce bolj obremenili in eh, zahtevali več denarja, bi si mogoče lahko privoščili bolj um, dostojen način sproščanja že obstoječih sredstev iz evropskega proračuna. Evropski državljani uh, morajo um, vedeti, da Evropska komisija rabi njihov denar na najboljši možni način. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Predstavitev sklada za pravični prehod je dobra novica, kajti prehod je pravičen samo, če bo enakopraven in socialno pravičen. Imamo regije, ki povzročajo več emisij, ker se ukvarjajo s premogovništvom. V teh regijah imamo panoge, ki vnesnažuje, ki predstavljajo osredno panogo gospodarstva in eh, velik vir zaslužka. Ne smemo pozabiti na te delavce. Moramo jim zagotoviti trajno delovno mesto, jih preizobraziti in jih usposobiti za delo v krožnem gospodarstvu moramo podpreti lokalne skupnosti in jim zagotoviti izobraževanje in usposabljanje v skladu s pariškim sporazumom. Treba je tudi vzpostaviti stroge kriterije za dostop do sredstev iz pravičnega prehoda. Te sredstva ne smejo biti namenjena za panoge, ki uporabljajo fosilna goriva in eh, treba bo natančno spremljati, kako se izvaja zeleni dogovor. Hvala. Najlepše hvala. In sedaj Cristian Silvio Bușoi za eno minuto. Mulțumesc mult. Finanțarea durabilă reprezintă fundamentul Pactului Ecologic Europa. Najlepše hvala. Financiranje zelenega dogovora je temelj in uh, na osnovi predlogov odbora ITRE in njegovega predsednika Puzeka uh, eh, smo uh, pripravili svoje stališče do sklada za pravičen prehod, moramo izpostaviti posebno podporo energetiki in digitalnem gospodarstvu. 41 odstotkov regij v Romuniji bo zaradi tega prizadetih in gotovo je, da potrebujejo ustrezno podporo za uporabo seveda obnovljivih virov energije. Potrebujemo nova delovna mesta in prekvalifikacije, to je osnova, pa istočasno potrebujemo tudi eh, sveža sredstva in ne samo prealokciranje. Najlepše hvala za eno minuto. Eh, gospa Krelj. Pozdravljam zeleni dogovor in tudi sklad za pravični prehod. Res je, prizadete regije moramo podpreti in pomagati. V zelenem dogovoru pa pogrešam dvoje. Prvič, vprašanje financiranja. Gre za vprašanje 7,5 milijarde evrov in če bo to dovolj ali ne. In ne smemo vzeti sredstev, ki so bila namenjena za kohezijsko politiko, ampak moramo priskrbeti nova sredstva. Ta sklad ne bo uspešen, če bomo za to porabili sredstva, ki so bila namenjena za kaj drugega. Moramo poskrbeti, da bodo države članice podprle predlog zelene, zelenega dogovora in drugič moramo da postiti tudi finančno podporo v državah članicah, kajti moramo mm, eh, poskrbeti, da podjetja ne bodo odpuščala delavcev, ampak jim bodo dali prestiva za novo zaposlitev. Najlepše eh, hvala in sedaj eh, kolega Mauri Perken in za eno minuto. Arvoisa puhejohtaja, siirtymärahaston. Gospa predsedujoča, Zagotoviti moramo zadostna sredstva za sklad za pravični prehod. To bo veliki ziv, vendar pa moramo to odejaniti. Naš cilj je, da uporabimo tudi že obstoječe inštrumente, kot je investiv. V skladu z izračuni naj bi Za kohezijsko politiko že namenili tretjino vseh sredstev. Del teh sredstev nameniti treba tudi pravičnemu prehodu. Pomoč je treba nameniti tistim regijam, ki so bile najbolj prizadete zaradi opuščanje premogovništva. Ravno tako bo treba financirati posodobitev industrijskih procesov, zato da bodo industrijski procesi uporabljali Eh, manj premoga in da bodo ti procesi vedno čistejši in bolj okolju prijazni. gospa predsedujoča, gospod Timmermans, gospod Dombrovskis. Nimamo varstva podnebja brez pravične, pravičnosti. Zato je prav, da ste to razsežnost vključili v zeleni dogovor. Treba je zagotoviti okolju prijazno in pravično Evropo. Kar pa ste do sedaj predstavili, je premalo. Namesto, da bi pridobili nova sredstva, želite dobiti sredstva od drugod. Ne moremo sredstev povezati z opuščanjem premogovništva. Premogov ne smemo več financirati z evropskimi sredstvi. Tudi nemška vlada mora prevzeti odgovor. Nemška vlada si želi zaščito podnebja, ne da bi zato zagotovila zadostna sredstva. Podnebja ne bomo zaščitili zastojn z lepimi besedami, o vetrnicah, o hitrih vlakih in o čistih avtomobilih. Potrebujemo varstvo podnebja in tudi pravičnost. Zato pa morate biti dosledni vi, kot tudi nemška vlada. Hvala. Pošle, zaprošen, pan posel, a... Hvala lepa in sedaj uh, kolega Jeruba za eno minuto. Vem na sebi velike pionirske. Hvala lepa za besedo. Na svetovni e, ravni obstaja veliko odgovornost do leta 2050. In to se povezuje z vedno večjimi podnebnimi ambicijami oziroma bojo proti podnebnim spremembam do leta 2030. Eh, ne gre le za eh, spremembo energetskega sektorja, ampak celotnega gospodarstva, kar pa ima ogromne posledice za eh, socialne vidike naše družbe. To se sedaj kaže v predstavljenem mehanizmu in skladu za pravičen prehod kot predlogu. Namen tega je pomagati regijam in državam, pred katerimi so največji izzivi pri energetskem prehodu in ki uh, bodo uh, sorazmerno glede na svoje dohodke imeli največje stroške. Uh, cenim, da uh, je tukaj komisija spremljala naše predloge parlamenta in verjamem, da bomo v bodočnosti to sorazmerno spreminjali glede na prioritete. Uh, pri tem ne smemo pozabiti na nove vire kakršnega, iz kakršnega koli um, izvora. Sedaj pa uh, kolegica Margarida Margež za eno minuto. Prezident. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. <clears throat> Gospod podpredsednik, gospodje komisarji. Rada bi čestitala Evropski komisiji, da je istočasno predstavila te tri dokumente v isti strategiji. Podnebne spremembe povzročajo gospodarske in socialne neenakosti, zato mora Evropska unija načeti boj proti tem neenakostim. Zato pričakujemo novo zakonodajo. Evropske regije so različno razvite glede emisij CO2. Države članice in regije so na enak, na neenak način razvijale v energetski prehod. Portugalska je danes v dosti boljši situaciji um, glede obnovljivih virov energije, zato ker je na to področje ulagala ogromno sredstev še naprej moramo podpirati vse regije pri energetskem prehodu. Podpreti je treba gospodarsko posodabljanje in pa tudi prekvalifikacijo zaposlenih in državljanov čas v stiku. Najlepše uh, hvala. Slednja govornik je Parme Helmegeren za eno minuto. Vis en rettvis omstelen. Det finns mycket bra i det här förslaget. Hvala lepa. Res potrebujemo pravičen prehod, zato pa je treba izpolniti mnoge predpostavke. Veliko je dobrih utemeljitev za ta načrt, nekatere pa je treba še bolj razdelati. Eh, še zlasti, eh, ko gre za sklad za pravičen prehod. Ta mora predvidevati določene pogoje za črpanje sredstev, pa seveda tudi upoštevati nadaljne podnebne spremembe, podpreti bi morali tiste eh, regije, ki bodo prišle z premoga na obnovljive vire energije. V centru tega prehoda pa eh, je treba ustvariti nova delovna mesta in zagotoviti trajnostni razvoj za tiste, ki bodo izgubili zaposlitev eh, v sektorju pridobivanja energije iz fosilnih goriv. Upoštevati morate te eh, cilje za leto 2050. Kolega Buzek, za eno minuto. Hvala lepa, najlepše hvala za uh, besedo, hvala uh, predsedujoči in pozdravljam uh, podpredsednika komisije zaradi odličnega predloga, ki vključujejo tudi podporo regijam, ki jo najbolj potrebujejo. Seveda imamo različne ideje, ne bom govoril točno kaj in kako, ampak eh, v Evropskem parlamentu imamo dober eh, pristop, eh, pripravljeni smo na sodelovanje tudi v trialogu. Sklad in sredstva so namenjeni temu, da se pomaga najbolj izpostavljenim regijam in doseže podnebna neutralnost do leta 2050 skupaj z njimi, tako da jih ne marginaliziramo in zapustimo, eh, tako rekoč. To pomeni, da eh, bomo pomagali eh, tistim regijam, kjer se najbolj pridobiva premog, tudi oziraje se na odločitve COP24. Torej pozivam eh, podpredsednika komisije, da se zagotovi eh, veliko sredstev za ta prehod. Hvala lepa. In eh, sedaj kolega Saturi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ko govorimo o skladu za pravični prehod in socialni pravičnosti, obžalujem, da tukaj ni komisarja Šmita. Veste, da moramo začetiti javni sektor, um, zaščititi brezdomce, energetsko revne in vse to je nujno potrebno za pravični prehod. Povsod po Evropi Obstajajo neenakosti in te so vedno globje. Podnebne spremembe pa še poglabljajo te neenakosti in to spodbuja diskurs skrajne desnice. Vedno več slišamo, poslušamo o socialni pravičnosti in lahko eh, vam zagotovim, da mi Zeleni pričakujemo dosti več, zato da bo socialna pravičnost postala realnost za vse naše državljane, ne glede na to, kje so. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo gospodu Francu Bogoviču za eno minuto. Evropa se je odločila, da odgovori na podnebne razmere, podnebne spremembe in to je naš zeleni dogovor zeleni dogovor ima svojo ceno in danes eh, vidimo in imamo pred sabo sklad za pravični razvoj. podpiram da smo do ljudi pošteni korektni in da jim pomagamo ker bodo prišli v stisko. rešujemo predvsem rudarski sektor tudi v sloveniji iz katere prihajam še vedno proizvedemo približno eno tretjino električne energije iz premoga oziroma iz lignita zato je prav da pomagamo tem regijam ne bodo pa te regije edine ki bodo jim plačale ceno zelenega dogovora zato je prav da v luči prihajajočega finančnega okvira zelo konkretno predvidimo tudi ostale potrebe in ukrepe povezane tako z novo energetsko infrastrukturo s transformacijo sektorjev kot je avtomobilski sektor kakor bo tudi eh, ostali jeklarski sektor in podobno. prav je da tudi ne pozabimo na ostale politike zato pričakujem v okviru sprejemanje večletnega finančnega okvira da imamo celotno ceno zelenega dogovora na mizi in da najdemo tudi kvalitetne vire za pokritje tega računa. gospa predsedujoča podpredsednika zastavili smo si prave in potrebne cilje. še vedno pa ne vemo če so ti cilji dovolj velikopotezni vemo, da ne, ni enega samega ukrepa, s katerim bi dosegli cilje. Potrebujemo več ukrepov in več sredstev. Zato je pomembno, da vemo, da potrebujemo 62 milijard sredstev za nove naložbe. Zato sem zadovoljen, da želimo sprožiti tisoč novih milijard v naslednjih desetih letih. Zato, da bomo dosegli energetski prehod, istočasno pa je prav, da zagotovimo sklad za pravični prehod zaradi tega, Ker um, zapostavljene regije potrebujejo našo podporo, lahko pride tudi do socialnih težav, če želimo to res izvesti. izvesti. Zato, da stabiliziramo situacijo, potrebujemo nov socialni stebr. Pred nami je ogromno dela. Zato se moramo soočiti s tem izzivom. Zabiže pan posel Herbert Dorf. Najlepše hvala in sedaj. Uh, gospod Dorfman za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da potrebujemo energijsko tranzicijo, da potrebujemo eh, nova čista goriva in trajnostna goriva in da moramo znižati emisije. Veliko kolegic in kolegov je omenilo, da moramo v Evropski uniji pomagati tistim regijam, ki bodo morale zapreti premogovnike in rudnike in da moramo preprečiti izgubo delovnih mest. Ne smemo pa pasti v past, eh, da bomo pomagali tudi tistim, ki si tega ne zaslužijo. Zato moramo biti usmerjeni v prihodnost, spodbujati moramo biotehnologije, spodbujati uporabo trajnostnih virov energije in sklad za pravični prehod ne sme biti sklad samo zato, da bomo pomagali zaprtim in brezposlenim, ampak da bomo spodbujali tudi nove tehnologije in zapostavljene regije. In sedaj gospod Januš Levandovski za eno minuto. Že e, samo ime pravičen sklad za prehod naznači, da je treba pravično razdeliti sredstva, se pravi eh, sorazmerno glede na socialno obremenitev. Eh, govorim predvsem o regijah, ki temelijo na proizvodnji eh, premoga. Pa seveda imamo tudi zelo diverzificirane gospodarstva. Evropa mora biti tako konkurenčna kot zelena. Torej, ozelenitev je potrebna, upoštevati je treba eh, svetovne trende, ampak pri tem moramo biti uspešni. Zato pa potrebujemo dejanske konkretna sredstva za mnoge evropske regije. Eh, tukaj ni ravno povsem jasno, odkot bodo ta sredstva prišla in koliko jih bo. Hvala. Äh, Najlepša hvala. Rad bi vam sporočil, da imam v tem trenutku petintrideset prijav k besedi v sklopu Catch the eye in da zaradi tega, ker že zamujamo s časom, ne bom dal besedo vsem, ampak največ osmim in na tak način se bomo okvirno držali časovnice. Naslednja ima beseda gospa Marija Spiral. Hvala, eh, gospod predsedujoči. Hvala gospodu podpredsedniku. Obema se zahvaljujem, da ste tukaj prišli predstaviti eh, zeleni dogovor. Eh, da bi dosegli pravičen prehod, moramo postaviti jasne kriterije in to posebej zadeva proizvodnjo premoga in kakšen delež BDP-ja eh, se v odpade na proizvodnjo oziroma prihaja iz proizvodnje eh, premoga eh, in koliko časa bo to trajalo, če naj bi do 2023 prenehali uporabljati premog eh, in na koncu ne ga sploh ne bi bilo, je tukaj bistvena hitrost, ki jo je treba upoštevati. Zato bi vas vprašala, kakšno vlogo bo v tem prehodu, v tem procesu prehoda igrala vlog, uh, eh, hitrost. Uh, nekaj o um, Severni Makedoniji. Nim je treba dati obete za prihodnost, razumeti morajo, kakšne možnosti so na voljo in kaj bo za njih v prihodnosti. To mora biti zelo jasno. Uh, gospa Edina Tot je naslednja govornica. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, podpiram eh, decembrsko odločitev sveta, da postane Evropska unija podnebno neutralna do leta 2050. Eh, seveda eh, moramo pri tem pomagati najmanj razvitim regijam in tistim sektorjem, kjer bo največ izgub delovnih mest to je tudi razlog, zakaj je nujno, da podpremo sklad za eh, pravičen prehod. Povečali se bodo stroški za energijo in hrano. Nobene regije ne smemo pri tem uh, pustiti ob strani. Sklad za pravičen prehod pa ne smemo financirati iz uh, tradicionalnih uh, politik eh, skupnosti, gotovo ne iz eh, kmetijske ali kohezijske. Potrebujemo sredstva izven večletnega finančnega okvira v ta namen in naj še opozorim, da ta podpora ne sme iti eh, samo tistim državam, kjer proizvajajo premog. Najlepše hvala, sedaj pa gospod Sokol. Hvala, gospod podpredsednik. Podnebne spremembe so stvarnost. Temu smo priča vsak dan, to ogroža mnoge dele Evrope, vključno tudi mojo državo, Republiko Hrvaško, še zlasti obaljna mesta, kot so Zadar, Split eh, in Dubrovnik, ki so eh, pravi eh, kulturni centri, ki jih je treba zaščititi. Ne smemo pa pozabiti na vpliv zelenega dogovora na našo industrijo in družbo. Ko govorimo o zaščiti okolja v zelenem dogovoru, moramo izvesti vse zelo natančno in eh, temeljiti vse na znanosti in ne in ideologiji. Zelo jasno je treba definirati, kako bomo najbolj pot trebnim podpore pomagali. Tretjič, sredstva, ki, s katerimi bomo financirali prehod, ne smejo biti na rovaš kohezija, ki je ena najbolj uspešnih Eh, evropskih politik eh, in eh, temelji na načelu solidarnosti. In četrtič, pravila o tem, kdo se bo iz tega sklada financiral in pravila, kako se bodo črpala sredstva, morajo biti bolj jasna, ker trenutno niso, nažalost. Najlepša hvala, gospa Lidija Prejra. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, cilji zelenega dogovora vključujejo razvitejšo Evropo, čistejšo okolju, bolj prijazno Evropo in pa gospodarstvo, kot tudi boljše upravljanje z odpadki, krožno gospodarstvo, spodbujanje rasti in konkurenčnosti. Ta prehod je nujno potrebno za <clears throat> zaustavitev podnebnih sprememb in tudi za gospodarsko rast. Dobili bomo nove naložbe, 25 odstotkov evropskega proračuna pa bo namenjeni zelenemu dogovoru. Ta sredstva za pravični prehod bodo namenjena tudi čistejšemu razvoju in pa tudi razvoju, inovacijam. Zato potrebujemo trdne okrepe pri čistih virih energije, kot je sončna energija, vodik pa mora biti res realna možnost za zmanjšanje emisij. Ravno tako je treba rešiti vprašanje povezanosti med Iberskim polotokom in preostalo Evropo. Najlepša hvala, sedaj gremo na sklop govora brez seznama govornikov. Prvi ima besedo gospod Kelly. Ga ni potem pa gospod Delius. Ja, Najlepša hvala. Že mesece razpravljamo o zelenem dogovoru in o njegovih ciljih. Danes smo slišali konkretne številke in to je zelo pozitivno. Slišali smo, da bo več kot 5000 delavcev trpelo zaradi zaprtja obratov, še posebej v severni Grčiji. Zato je pomembno, da opoštevamo težave, s katerimi se soočajo določene regije. Nimamo samo ene regije, ki se mora ozeleniti. Vse regije morajo pridobiti s tem novim načrtom. Zato moramo načrt prilagoditi regijam. Sklad za pravični prehod ne sme biti samo pravičen, ampak tudi učinkovit. Upoštevati je treba tudi ne samo regije, ampak celotno Evropsko unijo. Treba je sestaviti dele v celoto, da vidimo, kako bo to delovalo v prihodnosti. Gospod Lopez Aguilar. gospa julie ward Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Severni Angliji, v novi, moji regiji, v ponosni regiji, kjer so generacije mož in dečkov eh, delale pod zemljo v rudnikih, v tovarnikih, eh, eh, tovarnah, s katerim smo zgradili nacionalno infrastrukturo in spodbudili trgovino. Zelo dobro vem, kaj se zgodi, če z enim samim zamahom izgine celotna panoga in da nimamo nobenega nadomestila. V poindustrijski Britaniji v času Margaret Thatcher rudarji niso dobili druge nadomestitve kot slabo plačana tovarniška dela s tem, da so naprimer pakirali krompir v vrečke pet dni na teden. Ti ponosni možje so zgubili svoje dostojanstvo, svojo moškost in izgubili so perspektivo do prihodnosti. Čisto drugače bi bilo, če bi v moji regiji takrat imeli sklad za pravični prehod in ti možje bi zhranili svoje dostojanstvo in svoje vrednosti. Najlepša hvala. Veste, da že zamujamo. 35 oseb je zaprosilo besedo. Vsakega drugega, ki ga pokličem, ni. S tem samo zapravljamo čas. Če moram vedno znova spraševati, kdo je tu in kdo ni, kdo je navzoč in koga ni. Naslednja je na vrsti gospa Gibson. Von den Lipa von Renew. Skupine Renew. Je ni? Frau Susana. Gospa Susana Solis Perez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod komisar, za današnjo predstavitev. Sklad za pravični prehod je bistvenega pomena za to, da evropske regije lahko financirajo opuščanje premogovništva. Tukaj eh, govorimo o več milijonih evrov in zanima me, kako bomo ta sredstva porazdelili čez leta. Gospod Timmermans, omenili ste Asturijo, vendar pa tudi regije, kot so Kastilja Lijon in pa um, tudi druge regije zapirajo termoelektrarne, ki so odvisne od premoga. Te regije zelo trpijo zaradi brezposobnosti in zaradi selitve v druge regije. Zato je treba upoštevati tudi regije, ki so že upravile svoje naloge v tem novem skladu, kot pravite, in kogar ne smemo pozabiti. In nujno je, da poskrbimo, da te regije ne bodo izgubile še dodatnih delovnih mest in tudi prebivalcev. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Bognarun. E, Najlepša hvala. Gospod in gospodje. Pustili smo odprta vrata za plin in za jedrsko energijo. Zato imamo vprašanje za komisarja, kako lahko razumemo to prehodno obdobje za plin in za jedrsko energijo. Predsednik Evropske investicijske banke je dejal, da ne bodo mogli ga meče za me pa je pomembno, da plin ni podnebno neutralen, gre pa za zelo zanesljiv vir energije. Kamak. Ja, Zdaj pa gospod Potenga. Najlepša hvala. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil predstavitvi. Vendar pa me zanima naslednje. Če želimo pravični prehod, potrebujemo javne službe, javne storitve. Pravite, da boste podprli lokalne skupnosti in zanima me, zakaj ne bomo takoj odpravili vrčevalnih ukrepov, kajti tako bomo preprečili, da se zaprejo majhna podjetja. Vi pravite, da se moramo razpravljati z državljani, eh, preprečiti pa je treba socialni dumping. Pravite, da je treba samo izvati že obstoječa pravila. To ni dovolj za naše državljane. Pravite tudi, da je na področju zaposlovanja treba podpreti velika podjetja. Že leta in leta ponujemo subvencije velikim podjetjem v zameno za delovna mesta. Kaj pa počnejo? Eh, enostavno odidejo drugam. Pet. Gospod Peten. Ga ni? <clears throat> Sedaj ima besedo gospod Manders. Dankjewel, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, zeleni dogovor je res velik izziv. Vsakdo si želi več sredstev. Sam pa bi predlagal, da moramo zeleni dogovor spremeniti v izvozno dobrino. Evropska unija